So, hello everybody. Lep pozdrav vsem. Veliko veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim tu ali pa na zaslonih pa vsod po svetu, glede na to, da se ta sestanek prenaša tudi preko interneta. Veseli me, da smo se zbrali tu na javni izmenjavi glede eh, državnih investicijskih skladov Lani smo se dogovorili, da bomo imeli tako izmenjavo, ker je to v skupnem interesu. Zato z veseljem eh, otvarjam to izmenjavo. Namreč vprašanje državnih investicijskih skladov se je pogosto pojavljalo, kajti videli smo, da se število takih inštrumentov zelo povečuje. Med 5 in 8 biljoni ameriških dolarjev naj bi znašalo premoženje v teh skladih, pač odvisno od definicije, ki jo uporabljamo. Državni naložbeni skladi imajo zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju finančne stabilnosti in njihovo delovanje je močno povezano z javnimi financami, z politiko financiranja, denarno politiko, pogoji likvidnosti in zunanimi pogoji, kot so recimo variacije na področju obresnih mir. Nujno pa je upoštevati pri teh skladih vpliv na širše gospodarstvo. Prav tako mora struktura upravljanja zagotavljati jasno delitev vlog in odgovornosti med različnimi telesi upravljanja. Zagotoviti pa je treba tudi operativno neodvisnost ter ustrezna preverjanja in ravnovesje. Namen te izmenjave glede strateških naložbenih skladov je oceniti, ali delujejo, ali je dovolj preglednosti in tudi bolje razumeti njihove naložbene strategije. Radi bi bolje razumeli sistemske indikacije, kdaj so ta finančna orodja najbolj pomembna ali stabilizirajo trg ali preprečujejo nestanovitnost ali pa obstaja tveganje, da se zamegli razlika med državo kot tržnim udeležencem oziroma lasnikom. Pogovarjali se bomo, kako lahko ti skladi bolj prispevajo k dolgoročnim naložbam v Evropi. Še zlasti, nas bo to zanimalo v kontekstu Evropskega sklada za strateške naložbe. Predem damo besedo našim govorcem za uvodne pripombe, jih želim na kratko predstaviti. V veselje mi je, da pozdravim lahko gospoda Toreja Vamraka, ki je državni sekretar pri norveškem ministrstvu za finance. Ministrstvo za finance nadzoruje državni pokojninski sklad Norveške, ki predstavlja največji sklad na svetu. Skupaj ima 900 milijard ameriških dolarjev. Vsaj to je bil podatek začetka leta 2017. V veselje mi je, da lahko pozdravim tudi gospoda Guida Pikisa. Opravičujem se, že prej sem vas vprašal, kako izgovoriti vaše ime, pa se še vedno lomim. Je direktor eh, oddelka za strategijo pri Evropski investicijski banki. Ta oddelek je zadolžen za odnose Evropske investicijske banke z strateškimi investicijskimi skladi. In seveda veselje mi je, da je z nami ponovno profesorica Stephanie Griffiths-Jones, ki je dobro poznana strokovnjakinja za vprašanja makroekonomskih in finančnih vprašanj. Trenutno je direktorica za finančne trge v okviru pobude za dialog politik na Univerzi Kolumbija. Objavila je že veliko člankov, vse tri lepo in toplo pozdravljam. Naša pravila so zelo stroga, ker je čas omejen. Najprej besedo predajam vsakomur od vas za desetminutno uvodno izjavo, potem pa bodo sledila vprašanja z poslanci. In če se strinjate, bi začel po tem vrstnem redu, kot sem vas pozdravil. Zato besedo najprej predajam gospodu Torejo Vamrako. Izvolite, beseda je vaša. You, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala, da ste me povabili, da lahko spregovorim. Državni investicijski skladi so namenski skladi v lasti države. In danes naj bi bilo po vsem svetu približno 80 skladov, ki skupaj upravljajo približno 7400 milijard ameriških dolarjev. To predstavlja približno 10 odstotkov globalnega trga za lasniške vrednostne papire, ki kotirajo na borzi in dolgoročne obveznice. Več kot polovica te kapitalske podlage pa izhaja iz eh, pridobivanja in izvoza nafte in plina. Največji skladi se nahajajo na Norveškem, na Kitajskem, v Abu Dhabiju, Saudski Arabiji, Kuwaitu, Singapurju in Katarju. Vse to so države, ki so heterogene, tako kar zadeva zgodovinski, kot tudi politični kontekst. Prav tako pa imamo tudi različne institucionalne režime in tradicije v zvezi s preglednostjo. Zato je lahko nek splošni pristop k tej temi veliki ziv, glede na zelo raznolike značilnosti teh skladov. Sam se bom zato osredotočil predvsem na ključna vprašanja, ki veljajo za Norveško in za naš sklad, ki se mu reče Državni globalni pokojninski sklad. Norveška je aktivno prispevala k oblikovanju načeli Santiago leta 2008. Ta načela vsebojejo 24 splošno sprejetih načel in praks za državne investicijske sklade, med njimi preglednost, dobro upravljanje, odgovornost in previdne prakse ulaganja. Čeprav Norveška ni članica mednarodnega foruma državnih eh, naložbenih skladov, pa močno podpiramo delo tega foruma vendar pa menimo, da so ta načela zgolj minimalni standardi, s katerimi bi se morali vsi uskladiti. V razpravi na evropski ravni pa se zdi, da so glavna vprašanja preglednost in negotovost. Gre za politične ambicije, strateške ambicije v primerjavi s finančnimi cili. Naj povem nekaj več o tem, zakaj ima Norveška tako velik eh, državni investicijski sklad. Najprej se je naš sklad imenoval Norveški naftni sklad, kar je odražalo vir bogatstva, s katerim se financira ta sklad. Ta sklad je bil ustanovljen leta 1990, dve desetletji potem, ko se je začela na norveškem na proizvodnja nafte. Prihodek od nafte se deponira v sklad in vsako leto se potem na letni ravni določen znesek vrne nazaj v državni proračun, da pokrijemo primankljaj, ki izhaja iz nenaftnih virov. Kapital sklada se vlaga v tujini, da zaščitimo naše gospodarstvo pred fluktuacijami. Zato bi lahko rekli, da je pri ustanovitvi tega sklada šlo ne toliko za ambicijo tega, da bi mi postali pomemben mednarodni vlagatelj, pač pa bolj, da zaščitimo našo fiskalno in monetarno politiko. Zdaj pa nekaj več o tem skladu. Seveda, če govorimo o um, investicijski strategiji, moramo biti pripravljeni določeno raven tveganja. Prav tako moramo vedeti, kolikšna raven tveganja je sprejemljiva za deležnike. O tem se je treba dogovoriti zato, da lahko ostanemo na tem trgu polnem izzivov. V našem primeru je norveški parlament ključni deležnik, v končni fazi pa so lasniki norveški državljani. Pri upravljanju je nujno povedati, da imamo jasno ločene uloge. Ministrstvo za finance nosi formalno odgovornost za upravljanje sklada, medtem ko operativno upravljanje izvaja naša centralna banka ministerstvo določi primerjalni indeks in možna odstopanja od indeksa za našega upravljavca sklada. Znotraj teh omejitev pa centralna banka sprejema neodvisne odločitve. Naložbe se sprejemajo na strogo poslovni podlagi in nimajo nobene zveze z političnimi organi. Strategija naložb je čim bolj povečati finančni donos skozi časovno obdobje. To je ključni cilj in na tej podlagi se tudi skladom odgovorno upravlja. Smernice za upravljanje skladom pa mm, ne smemo razumeti kot politično vmešavanje, pač pa bolj kot nek predpogoj za legitimno sklada. Da bi ohranili parlamentarno in javno podporo za upravljanje sklada, je ključnega pomena, da je naše lasništvo v različnih družbah sprejemljivo za norveške državljane. Povdaril bi rad, da naš sklad ni okoljska politika ali pa inštrument zonanje politike. Naložbe sklada so razdeljene na uvrščene pozicije v lasniške vrednostne papirje, v inštrumente s fiksnim donosom in nepremičnine, ki ne kotirajo na borzi. Prav tako imamo zelo široko razporejenost po geografskih regijah, državah, panogah. Skratka, naš sklad je finančni vlagatelj, ki ima majhne deleže v 9000 podjetjih in imamo mm, naložbe tudi v obveznice več kot 1200 vlagateljev. Prav tako imamo določene tudi uteži in sicer 62,5 odstotka se ulaga v eh, lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi, preostalih 37,5 odstotka pa v dolgoročne obveznosti. Potem je tu še mm, premoženje v obliki nepremičnin in sicer sem ulagamo 7 odstotkov kapitala našega sklada. V primerjavi z globalnim tržnim portfeljem smo mi bolj izpostavljeni mm, uvrščenim pozicijam, manj pa dolgoročnim obveznicam. Prav tako vidimo, da vsako leto po potrebi ponovno ravnovesimo naš portfelj. Naš sklad zagotavlja financiranje za podjetja v zasebnem sektorju v Evropski uniji in s tem prispevamo tudi k ustvarjanju zaposlovanja v zasebnem sektorju v naši regiji. Prav tako pa vlagamo tudi v trg s fiksnim dohodkom, potem je tukaj še Evropska investicijska banka in druge banke. Če si pa pogledamo naš politični kontekst, naj povem, da je visoka stopnja transparentnosti ključnega pomena za doseganje ustrezne podpore za upravljanje sklada. To pa pomaga zagotoviti kratkoročno sprejemljivost tveganja, ki je nujna za dolgoročne naložbe. Verjamemo v spoštovanje načela iz Santiago in mandat za naložbe, ki ga odobri Ministrstvo za finance, pravi, da je potrebno zagotoviti čim večjo stopnjo preglednosti, seveda znotraj omejitev, ki jih opredeljuje zdravo upravljanje tega sklada. Tako naprimer vse naložbe sklada se vsako leto objavijo. Zato, da smo čim bolj pregledni tudi v odnosu do držav prejemnic naložb našega sklada, se vsi ključni dokumenti o naši investicijski strategiji in vse poročanje objavlja v angliškem jeziku na spletni strani Ministrstva za finance in Norveške centralne banke. Hvala lepa, hvala tudi, da ste se držali časovne omejitve. Sedaj pa gremo naprej, gospod Guido Bikisao, izvolite. Hvala, hvala gospod eh, Ferber, eh, člani članice Evropskega parlamenta, dragi kolegi. Veliko čast mi je, da ste me povabili, eh, da vam spregovorim o državnih naložbenih skladih. Ta kategorija investitorjev, ki upravljajo s premoženjem nad 7 bilijonov dolarjev, kot je rekel že predsedujoči, torej to je vse zelo pomembno in zato bi se rad osredotočil na štiri glavne elemente ki bi jih po našem mnenju morali eh, razumeti, zato da dobimo širši v pogledu kompleksnost in pomen teh skladov. Gre za investicijski apetit in pa vpliv na trgu, potem znanje in previdnost, potem upravljanje in konflikt interesov in pa državni naložbeni skladi kot partneri za dolgoročne investicije. Bom začel z investicijskim apetitom in pa vplivom na trg. Tukaj gre za dolgoročne investitorje, ki uh, nekaj kupijo in zadržijo in imajo tudi eh, visok apetit po tveganju. Eh, imamo počasen investicijski proces, eh, kajti tudi narava skladov je taka, eh, zato ni toliko volatilnosti, ko gre za prodajanje in kupovanje. Eh, in na to karakteristiko lahko gledamo kot eno največjih priložnosti oziroma prednosti teh skladov, kajti njihove strategije ne vodijo kratkoročni dobički in tudi spremembe cen toliko ne vplivajo. Eh, dezinvestiranje se zgodi samo v določenih okoliščinah in ponavadi eh, tega ne vodi neka trgovalna strategija in to razloži tudi, zakaj državni skladi, zakaj eh, vlagajo v nepremično infrastrukturo. Potem te sklade lahko razdelimo tudi v blagovne in neblagovne sklade. Um, ta prvi uh, so v večini in uh, pri tem gre za stabilizacijo uh, volatilnosti. Potem mm, to. Uh, Če spregovorim še o um, previdnosti in pa znanju, pogosto so ti skladi podvrženi interesom države in uh, ne toliko uh, samostrokovnosti. So, uh, stable, investor, torej, iz tržnega vidika gre tukaj za dolgoročne vlagatelje, ampak je, postavlja se vprašanje, kako se odločajo o strategiji eh, in pa o možnem sistemskem tveganju, ki ga povzročajo. No, če se osredotočimo na uh, sklade bližnjega vzhoda, uh, potem vidimo, da uh, znanje oziroma procesi uh, previdnosti niso vedno zelo prefinjeni. Uh, pogosto bolj sledijo nekemu birokratskemu postopku in ne toliko uh, poglobljeni analizi. Pogosto je vključena tudi tretja stran, ki dobi nalogo, da izbere določene investicije v skladu z naprej dogovorjenimi eh, načeli. No, kar pa se tiče upravljanja in konflikta interesov, eh, Tukaj je več napredka potrebnega, predvsem pri upravljanju in transparentnosti. 30 skladov je leta 2008 eh, predstavljalo 80 odstotkov vseh, eh, vsega premoženja in ti skladi so mm, določili načela transparentnosti, dobrega upravljanja, odgovornosti in tako naprej. To so načela iz Santiago. Delovna skupina, ki je bila uh, ustanovljena v ta namen, je bila spremenjena v mednarodni forum uh, In eh, ta forum skrbi za izmenjavo najboljših praks eh, in pa eh, za obravnavo teh načel. Ne glede na upoštevanje teh načel, pa po naših izkušnjah še vedno obstajajo velike neenakosti med samimi skladi. In pa glede tega, kako se izmenjujejo najboljše prakse in kako se transparentnost izvaja pogosto so vključeni tudi interesi držav. Eh, poli, cili politik, eh, ki se jih pričakuje od državnih eh, skladov, niso dokumentirani v zadostni meri. Potem imamo pogojevanje, ko gre za investicije. To vključuje tudi pogoje, ki so povezani z političnimi cili države, ne samo s finančno situacijo. Eh, pogosto obstajajo kakšne povezave med nacionalnimi podjetji in pa eh, temi sredstvi. To, eh, da ni dovolj transparentnosti, gotovo vpliva na samo upravljanje skladov in verjetno gre za eno, edinstveno naravo državnih naložbenih skladov, ki tukaj združujejo upravljanje, cilj upravljanja premoženja in pa tudi politične cilje. Eh, zato ti skladi niso povsem neodvisni od eh, vlad in to zbuja skrbi. No, pa še eh, nekaj bi povedal o državnih naložbenih skladih kot partnerjih za dolgoročne investicije. Narava teh skladov je mešana, kajti imajo dve značilnosti gre za dolgoročno misijo oziroma nalogo, imajo tudi dobro sposobnost za eh, absorpcijo tveganja, eh, zato eh, ni toliko potrebe po investicijah v likvidna sredstva. Poleg tega pa upravljanje ni najboljše. Zaradi prve značilnosti so ti skladi idealni kot partner za dolgoročne investicije, Vendar pa se zaradi druge točke lahko vprašamo o primernih eh, načinih eh, povezovanja teh skladov s strateškimi investicijami. Eh, včasih so ti skladi pokazali interes za dolgoročne naložbe, ko gre za večstranske razvojne banke. Ko ti skladi do, upoštevajo določene pogoje, ki so postavljeni na začetku, prevzamejo tudi odgovornost za del teh uh, sredstev. Uh, vendar pa je še vedno tista večstranska uh, banka odgovorna za kakršenkoli uh, kreditni dogodek. Pričakovanje je, da bo ta banka, glede na svoje rezultate, da bi morala izpogajati primerne pogoje za primere eh, kreditnih dogodkov, ki bi znižali njeno sposobnost eh, posojanja. In tukaj se eh, sprožita dve skrbi oziroma vprašanji. Imamo tveganje za ugled in odgovornost. Ni povsem jasno, ali bi ta večstranska banka potem lahko ohranila svojo kapaciteto za odločanje, da se pogaja o določenih pogoji glede investicije, pogoji, ki jih zahteva sklad eh, za dodeljevanje sredstev, ali bi to eh, vplivalo na neodvisnost eh, banke v samem procesu selekcije. Pogosto tukaj gre za odločitev, da bo sklad sprejel to odločitev, ampak lahko bi banka bila tukaj deležna pritiska oziroma bi se na njo vplivalo, ko gre za odločitve. In to lahko privede tudi do tveganja za njen ugled. Eh, potem eh, to, da se dogovorijo o ugodnih pogojih, če pride do težav. Banke so eh, zgodovinsko gledano bile sposobne konstruktivnega dialoga z vladami. Eh, in pa z organi, če je prišlo do takih dogodkov. Tak dialog eh, eh, kaže na to, da imajo banke preferencialno pozicijo. Banke pa naj bi tudi podprle posojilo jemalce v težkih situacijah. Eh, morale pa bi ohraniti tudi ekonomiko investicij. V primeru partnerstva ali pa nekega dogovora eh, s eh, temi skladi bi celotna količina sredstev lahko postala tako velika, da bi bil dialog potem o obnovi oziroma povračilu teh sredstev težaven. Treba bo več razpravljati o tem, da se eh, definirajo oblike za investicijsko partnerstvo. Treba je zagotoviti tudi neodvisnost eh, bank oziroma dolgoročnih akterjev v tem eh, sodelovanju. Banka bi s tako neodvisnostjo bila zaščitena. To bi bil tudi potreben element za znižanje tveganja za ugled in pa za kakršnokoli spremembo pri spodbudah. Mm, tukaj imamo potem tudi eh, povezavo z FCM in eh, vsekakor je treba eh, zaščititi dodano vrednost. Mm, potreben je stalen dialog z državnimi naložbenimi skladi. In treba je upoštevati tudi njihovo dolgoročno eh, naravo ter jo povezati s pobudami kot investicijski načrt za Evropo. Eh, eh, Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam Stephanie Griffith Jones, ki uh, piše študije v zvezi z vsemi temi zadevami. Izvolite. Najlepša hvala, veliko čast mi je, da sem danes z vami. Hvala za povabilo. Želim izpostaviti tri vidike. Prvič, evolucija premoženja državnih investicijskih skladov, to je prva stvar. Drugič, motivacija različnih državnih investicijskih skladov. In tretjič, na zadnje še posledica za investicijske strategije v EU v zvezi z EFSI. Kar se tiče prve teme, sem pripravil nekaj eh, grafov in tabel, ki kažejo, da so na začetku državni investicijski skladi rasli zelo hitro, še posebej takrat, ko so bile eh, cene blaga zelo eh, visoke. Leta 2007, na primer, so bili vredni približno 3 bilijone dolarjev deset let pozneje pa 7,5 eh, biljona dolarjev. Kar je še posebej zanimivo in eh, kar lahko vidite na grafih in eh, v tabelah, je to, da so v sredini oziroma tam po letu 2010 cene blaga padle in to pomeni, da so preseški na to padli oziroma se zmanjšali in Eh, ampak premoženje uh, teh državnih investicijskih skladov ni padlo, vsaj ne v veliki meri. Imam podatke iz uh, obdobja 2014 do 2016 in takrat ne beležimo velike mere nestanovitnosti, kar se tiče obsega premoženja skladov. To lahko vidite tako na grafu, kot tudi v tabeli. K temu vprašanju negativnega potencijala uh, oziroma učinka eh, prodaje državnih investicijskih skladov na nestanovitnost eh, cen blaga. Eh, mislim, da so bili ljudje tukaj malce preuranjeni oziroma so preveč izpostavljali to povezavo. Dobro je, da primerjamo te sklade z drugimi akteri, naprimer eh, pokojninski skladi upravljajo s približno 35 biljoni eh, dolarjev premoženja po svetu, kar pomeni, da so petkrat eh, večji kot skladi, državni skladi. Kot lahko vidite v prvi tabeli, od decembra 2015 do marca 2017 je obseg eh, državnih investicijskih skladov ostal enak. Enako velja tudi za tiste državne investicijske sklade, ki pokrivajo uh, premoženje v obliki eh, nafte oziroma olje. Na vkljub, se upračujem, nafte in uh, plina, kljub temu, da so cene teh. Uh, cene nafte in plina padle. kolega prvega govornika, gospod Martin Skanke, ki je vodil eh, norveški eh, državni investicijski sklad, je pred kratkim dejal, da eh, ti skladi verjetno ne bodo podpirali cene premoženja tako kot v preteklosti, vseeno pa meni, da bodo ti skladi še naprej ostali proticiklični in bodo zagotavljali določeno ravnovesje v gospodarstvu. V prvih fazah krize v letih 2008 in 2009 so eh, nekateri državni investicijski skladi eh, zagotavljali večjo finančno stabilnost. Dokapitalizirali so namreč nekatere največje mednarodne eh, oziroma nacionalne banke. Usrkali so izgube in tekom globalne finančne krize so zagotavljali delovanje trga, tako da so kupovali premoženje, medtem ko so se drugi vlagatelji umikali z trga. Kot sem dejala, obstajajo presežki eh, v tekočih računih eh, in ti presežki so padli zaradi eh, paca cen nafte in olja, ampak to je veljalo predvsem za devizne, polje, devizne posle držav kot takšnih, ne pa za državne investicijske sklade, ki so sicer nehali rasti, ni pa njihovo premoženje upadlo. Zapolnili so uh, fiskalno vrzel, uh, prodali so uh, nekatero, nekatere oblike premoženja, ampak večjih težav ni bilo. Dolgoročno gledano so to dobičkonosne strategije drugič želela sem spregovoriti o različnih eh, virih eh, premoženja državnih investicijskih skladov in eh, želela sem se dotakniti posledice tega. Dotaknila bi se eh, druge tabele, ki sem jo pripravila. Mislim, da je treba najprej spostaviti eh, tekoče račune. Eden od glavnih razlogov, za obstoj takšnih državnih skladov je presežek na eh, tekočem računu. Obstajajo različni eh, cili oziroma različne motivacije, naprimer nadomestilo premoženja. Eh, pri tem gre za izkoriščanje neobnoljivih naravnih virov, gre za nafto, v tem primeru imamo dober primer v norveškem skladu. Gre za to, da spremenimo eh, nelikvidno eh, naravno premoženje v eh, premoženje, s katerim lahko trgujemo. Za nekatere države je smiselno, da takšne vire postijo v zemlji, še posebej, ko je dohodek minimalen pri izkoriščanju. Lahko pa se na ta način zagotovi kapitalska sredstva, sredstva, eh, ki se na to uporabijo za eh, rast eh, in diverzifikacijo gospodarstva. To velja tudi za dolgoročne pokojninske sklade. Seveda je velika težava politični pritisk, ki lahko nastane zaradi prevelike porabe naravnih virov danes ali pa zaradi prevelikih investicij v infrastrukturo, ki nima okoljskih prednosti. dohodke se lahko uporablja eh, doma ali pa v eh, tujini. Vse je odvisno od ravni dohodka eh, države. Bogata država, kot je Norveška, si se osredotoča na dogoročne prihranke, zato ker je prebivalstvo razmeroma bogato, revnejše države pa bodo eh, več sredstev namenile tistim instrumentom in področjem, kjer je razvoj hitrejši. Drugi cilj je eh, cilj, ki se eh, nanaša na odpornost. Gre za gospodarstva, ki ne temeljijo na naravnih virih, naprimer Kitajska in druge azijske države ko sem se pripravljal na to predstavitev, uh, sem razmišljal tudi naprimer o Nemčiji in o Nizozemski, ki uh, imata uh, presežke na tekočih računih uh, v primerjavi z BDP-jem. In to je ta druga motivacija. Tretja motivacija je proticiklična. Lahko razlikujemo med uh, spremembami v uh, dejanskem izvozu ali pa v eh, zunanjih cenah, kot to velja za Latinsko Ameriko, Afriko in eh, druge. Ko pride do rasti eh, blaga, je to lahko za državo prednost, lahko pa je to tudi težava, zato ker država ne ve, če je povečanje cene stalno ali ne. Četrta motivacija, o kateri ne govorimo vedno, pa je samozavarovanje ko je eh, virniki deviznih pozlov eh, kapital, ne pa tekoči račun, eh, takrat pride do samozavarovanja. Denarni tokovi, kapitalski tokovi so seveda prociklični in v državah razvoju, pa tudi v Španiji, na Portugalskem in v Grčiji smo bili temu priča in v tej drugi tabeli najdemo različne motive, različno motivacijo, ki uh, se na to odraža v naravi uh, samega sklada in v sestavi njen, uh, uh, njegovih uh, investicij. Odvisno je, naprimer, če je ta sklad uh, dolgoročen. Sklad, ki nastane na podlagi uh, neto kapitalskih tokov, ni pravi državni investicijski sklad. Pomembno je tudi, kakšna je strategija uh, za dodeljevanje eh, premoženja. Vprašamo se, eh, če morajo biti te strategije različne ali ne. Eh, donos je morda bolj pomemben kot likvidnost, če, če so sredstva dolgoročna in stalnejša. Morda je torej to obzorje precej bolj oddaljeno, kot pa to velja za bogate posameznike. Kriteriji za izbiro določenega portfelja premoženja so torej drugačni za nekatere državne investicijske sklade, ki so eh, manj špekulativni eh, v primerjavi z zasebnim ulagateljem. In mislim, da je to pomembna prednost eh, privabljanja sredstev državnih investicijskih skladov. Pomembno pa je, da so takšni kriteriji pregledni in da se drugih ciljev ne zlorablja kot izgovor za uh, eh, nis, uh, eh, nizke uh, finančne donose. Na koncu sem se želela dotakniti še tega, kako se lahko to premoženje uporablja za dolgoročno uh, vlaganje v Evropske unije, še posebej v kontekstu uh, EFSI-ja, tako imenovanega Junckerjevega načrta. Kot sem že dejala, uh, so državni investicijski skladi idealni za ulaganja v infrastrukturo, še posebej eh, zeleno infrastrukturo, inovacije in tako naprej. Dolgoročni investicijski eh, profil pomeni, da so naložbe v infrastrukturo eh, vredne veliko, zato ker izboljšajo portfelj in zato ker to ni povezano z obveznicami ali pa lasniškimi finančnimi instrumenti vse mora upoštevati dolgoročno zavezo in eh, medgeneracijski prenos eh, premoženja. Dolgoročna narava teh sredstev, s katerimi eh, upravljajo državni investicijski skladi, je torej pomembna za infrastrukturo. Ti skladi se osredotočajo na manj likvidne kategorije, Eh, finančnih instrumentov in s tem olajšujejo dolgoročne investicije. Eh, so že, naprimer, vlagatelji v investicijske obveznice v Evropski uniji. V kontekstu razširjenega Junkerjevega načrta je mogoče, da bodo državni investicijski skladi prispevali še več sredstev uh, če bo eh, donos na podlagi tveganja privlačen. Začel, eh, končala bi s tremi zanimivimi komentarji. Prvič, razviti bi bilo treba specifičen koment, eh, mehanizem za privabljanje sredstev v Evropsko unijo. Primer tega je eh, primer kitajskih naložb v Junkerjem eh, načrtu prek eh, te nove eh, svilene ceste pomembne so skupne pobude. Drugič, eh, nacionalne razvojne banke, tako imenovane promocijske banke v Nemčiji, eh, bi morali igrati vedno pomembnejšo vlogo v Junkerjem načrtu in nasplošno na področju evropskih naložb. Po, eh, na čelu uh, uspešnih primerov iz preteklosti. Vprašanje je, kakšno vlogo naj imajo v okviru nacionalnih razvojnih bank. In eh, tretjič, institucije, kakršen je Norveški državni investicijski sklad, eh, so lahko dober vir financiranja eh, v Evropski uniji. Zanima me, če je treba razviti posebne okvire za to, da bi zagotovili dobro delovanje takšnih skladov. Poleg tega je treba izpostaviti več evropskih držav, naprimer Nemčijo in Nizozemsko, ki imajo Eh, visoke presežke tekočih računov med 9 in 10 odstotkov BDP-ja. Eh, kakšne instrumente bi lahko razvili za to, da bi eh, zagotovili uporabo teh sredstev za produktivne naložbe, bodi si v sami državi ali pa v drugih državah članicah Evropske unije preh mehanizmov, kot je Junckerjev načrt. Bi lahko eh, naprimer nizozemski ali pa nemški pokojninski skladi, ki so zelo obsežni, eh, pogosteje vlagali v druge države članice Evropske unije. Kakšne mehanizme bilo, bi bilo treba razviti, zato da bi spodbujali takšne akterje k naložbam? Naj končam z naslednjimi besedami. Pomembno je, da institucije, kot je EIB, eh, zagotavljajo jamstva za zasebni sektor. Je pa pomembno tudi, da se eh, izognemo eh, previsokim izpostavljenostim oziroma obveznostim zasebnega sektorja. Hvala. Hvala vsem za prispevke, zdaj pa vprašanja in odgovori s poslanci. Postopek zdaj vsi poznate, največ dve minuti, da postavite vprašanje. Lepo prosim, povejte, za koga je vprašanje in potem imajo naši govorci priložnost, da odgovorijo na vprašanje. Najprej za ELS Burkhard Bals. Hvala lepa, gospod predsedojoči, in hvala lepa tudi vam za vašo pripravljenost, da ste danes prišli v odbor Ekon, da nam odgovarjate na vprašanja. Po svetu imamo zelo uspešne državne investicijske sklade. Predstavnika enega imamo med nami iz Norveške. Seveda pa je pomen zelo specifičen za vsako državo in uspeh na tem področju ni tak, da bi ga lahko kopirali kar na druge države. Imam vprašanje najprej za predstavnika Norveške. Gospod državni sekretar, ste lahko nekoliko bolj natančni in nam več poveste o tem, katere pogoje je po vašem mnenju treba najprej izpolniti za to, da bi imeli vzdržno delujoče državne sklade, ki bi jih lahko tudi uspešno upravljali sprašujem seveda, ali bi tudi v Evropi morali več razmišljati o tem, kako ustvariti boljše okvirne pogoje za take državne sklade. Drugo, kar me zanima, pa je vprašanje, ki ga naslavljam na vse. Če pridete v področje, kjer ste pravzaprav med političnimi cilji in finančnimi pričakovanji. Tu nastane neka napetost, ki jo običajna in do tega vedno pride. Kako se odločati v nekem državnem skladu? Po eni strani imamo državne interese, ki pa morda ne prinašajo donosov, kot bi jih pričakovali vlagatelji. Izvolite. Uh, if I may, um če smem odgovoriti na to vprašanje, gospod Bajs. Seveda imamo že nekaj izkušenj z našim skladom in eden ključnih pogojev za dobro delujoč uspešen sklad je v prvi vrsti to, da imate jasen cilj sklada. V našem primeru je cilj povsem finančne narave? Težko bi bilo imeti en sklad za izpolnjevanje različnih ciljev. Potem drugič, preglednost. Preglednost je v skladu ključnega pomena. Predvsem, če govorimo o odprtih družbah, kakršne družbe v EU nedvomno so. Torej, pomembno je poročanje o vsem, kar se dogaja in s čimer se ulije zaupanje našim končnim lastnikom, to pa so prebivalci države. Pomembno je tudi jasno razmejiti vloge. Ministrstvo na eni strani, ki ga sam predstavljam, ministrstvo postavi neke splošne smernice za upravljavca sklada, potem pa imamo na drugi strani samega upravljavca, ki ima ključno vlogo operativnega upravljanja sklada. Hvala lepa. Izvolite, gospod Bikisao. Um, v zvezi z vprašanjem, kako uskladiti politične cilje in donos, Predvsem so pomembna pravila vlagatelja. Če državni sklad vlaga v neka sredstva in če so ta sredstva dolgoročne narave, potem je zelo pomembno, da se ta državni sklad lahko odloči tudi za dezinvestiranje. In veliko skladov vlaga v sredstva, s katerimi je mogoče trgovati. Torej, to so obveznice s fiksnim donosom ali um, kakšni drugi vrednostni papiri. Potem pa je tu še um, premoženje, kot so nepremičnine, ki pa ostanejo pri vlagatelju. Izvolite. Kot vsa dobra vprašanja je tudi to tako, da je najmanj težko odgovoriti. Ko rečemo politično, moramo to ločiti v osko-političnem smislu, torej delanje v prid političnim interesom oske skupine, ampak politični cilji so lahko tudi nekaj dobrega. Na norveškem recimo vlagajo družbeno odgovorno in to bi seveda lahko bilo zelo koristno tudi za uporabnike tega sklada. Prihaja do velikega prekrivanja, do politično razvojn, med politično razvojnimi cilji in bolj komercialnimi cilji. Kadar pa tega ujemanja ni, potem se morda lahko uporabi javno financiranje, Recimo, če dobičkonosnost projekta zelene energije ni dovolj visoka, da bi bila privlačna za državni naložbeni sklad in če želi sklad v to ulagati, ker je to družbeno zaželeno, potem to lahko pospremite z nekimi nepovratnimi sredstvi pod pogojem, da je celotna zadeva dovolj pregledna. In tu tako ravnotežimo oba cilja. Se pa strinjam, da je zelo pomembno, da ima državni investicijski sklad dobro upravljanje. Ampak biti moramo strogi, tako kot pri zasebnih vlagateljih. Recimo, če državni investicijski sklad vlaga, od njega zahtevamo veliko preglednost. Isto ne velja za hedge sklade pa bi morali po mojem zahtevati enako preglednost. Hvala lepa. Ker sledi kasneje je še glasovanje, moram gledati zelo pozorno na uro. V imenu skupine SD Prvonš Beres. Najlepša hvala za te prispevke v zvezi s tem, o kateri ne razpravljamo tako pogosto v eh, odboru. Kar se tiče pristojnosti našega odbora, se nam zastavlja naslednje vprašanje ugotoviti je treba, če naj uberemo integriran evropski eh, pristop pri teh državnih investicijskih skladov. Spomnim se začetka krize, ko je predsednik Baroso pripravil eh, dokument, eh, razpravo na to temo, ampak na evropski ravni ni bilo potem nič sprijetega. Zaenkrat smo se veliko pogovarjali o državnih investicijskih skladih eh, in o njihovih eh, naložbah, ampak ena o tem, eh, ki je zelo čustvene narave, je sama strategija teh skladov, ki lahko morda posega v suverenost in prejudicira interese neke države onkraj njihovih želja. Naprimer, govorejo o privatizaciji eh, velikih infrastrukturnih projektov in tako naprej. Imamo pa torej, državne investicijske sklade, ki niso morda naši največji prijatelji, eh, ko se lotujejo takšnih ukrepov. ZDA e ima Eh, nekakšen mehanizem za preverjanje ali bi tudi Evropska unija potrebovala takšen mehanizem. Kar se tiče upravljanja skladi, eh, me zanima, če bi morali zahtevati, da skladi, ki ulagajo v Evropi, upoštevajo eh, določene smernice, določena pravila oziroma ali se vam zdi, da je zakonodaja takšna, kakršna, takšna, kakršna obstaja, dovolj dobra. Ne vem, kdo želi odgovoriti na ta vprašanja, ampak verjetno boste sami izbrali, kdo je najbolj primeren za to vprašanje. Hvala lepa. Kdo želi odgovoriti? Je kak prostovolec, preden koga določim? Gospod Vemrak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Večina Vašega vprašanja se ne nanaša na naš državni naložbeni sklad, kajti mi večinoma vlagamo v zelo majhne deleže posameznih podjetij, tako da imamo notranje smernice, ki pravijo, da nobena naložba ne sme predstavljati več kot 10 odstotkov tega podjetja. To pomeni, da se nikoli ne bi znašli v taki prevzemni situaciji. Razumem pa, da je to lahko problem. To mejo imamo, ko gre za lasniški kapital, ko pa gre za naložbe v nepremičnine, tam je naše lasništvo večje, to je že sama narava nepremičnin. In če nekdo vlaga v infrastrukturo, potem so deleži lahko bistveno višji. In pri takih naložbah se pa lahko pojavijo to vrstni problemi. Izvolite, zelo na kratko. Mislim, da je to izvrstno vprašanje. Mislim, da bi lahko postavili pogoje. Recimo, če se neko podjetje privatizira. Prvič, če cena, po kateri se podjetje kupi, ni poštena tržna cena. To se včasih dogaja. Potem kupovanje podjetij mora biti kombinirano z novimi naložbami. To je zelo pomembno. Torej, da to ne bo le nek lov za poceni sredstvi, pač pa, da se povečuje tudi produktivnost. Ne vem, kako se to da narediti, ali je to možno po zakonodajni poti ali z nekimi spodbudami, ampak osnovna ideja je ta, da se spodbuja ključne naložbe. Guido, zelo nakratko. Mislim, da gre za zelo relevantno vprašanje, ki je v veliki meri povezano z vprašanjem preglednosti. Običajno morate razlikovati med sredstvi, s katerimi je možno trgovati, in tistimi, s katerimi ni možno trgovati. Za tiste, s katerimi lahko trgujete, lahko določite najvišjo vrednost za posamezno naložbo. Tudi pri transakcijah s fiksnim donosom, recimo, lahko omejite naložbo v posamezno obveznico, da bi se izognili potencijalnemu konfliktu interesov. Inštrumenti, s katerimi ni možno trgovati na borzi, tam gre pa za pogajanja, kako zagotoviti, da je tu preglednost inštrumentov in da se ustvarijo za potrebne varovalke, ki zagotavljajo, neodvisnost sredstev, v katere vlagate, od državnega dolga. Gospod Luke, želite v imenu EKR besedo? Nisem sicer bil na seznamu govorcev, vendar bi rad uh, nekaj povedal. Govoril pa bom nemško. Tak državni sklad porablja državna sredstva ki se vlagajo za oblikovanje premoženja. Alternativa bi bila, da se v imenu države ta denar, ki pride bodi si od davkov ali od naravnih virov, da se to vrne državljanom v obliki znižanja davkov. In če pogledamo tako, je državni sklad neko premoženje, ki pa dobiva tudi politično podporo. Namreč ljudje na volitvah odločijo, bodi si kot vlada ali parlament, da se vzpostavi tak sklad in da se precejšnja sredstva uložijo dolgoročne investicije. To ima očitno podporo med prebivalci. Moje vprašanje pa je, če zdaj pomislimo, da gre mm, za neko premoženje, ali to temeli na prostovoljnem, na prostovoljni odločili. Ali je možno, da se potem tak trg obrne na trg in da se investira v tisto, kar bo deležno tudi podpore med prebivalci. Lahko se namreč zgodi, da bi nekateri prebivalci želeli več udeležbe v nekaterih dejavnostih in se jim zdi, da bi lahko tudi zasebna sredstva vlagali in zdi se jim morda tudi, da so donosi privlačni, zlasti v obdobju, ko je težko zaslužiti karkoli s pozitivnimi obrestmi. Ali so razmišljali ti skladi torej tudi, da bi pritegnili zasebna sredstva na kapitalskih trgih, in da bi se poslužili drugih naložb. Kdo bo odgovoril? Na kratko. V nekaterih primerjih bi lahko rekli, da se to že dogaja. Recimo kitajska vlada in druge vlade so že svoje sredstva, ne vem, ali iz državnih skladov ali iz rezerv in jih porabili za azijsko banko. Lahko bi rekli, da so v 50-ih letih prejšnjega stoletja oziroma 60-ih letih tudi ustvarjali kapital za Evropsko investicijsko banko in ta kapital ustrezno povečevali potem pa si izposodite preko kapitalskih trgov in s tem dobite vzvod. Recimo, eh, tipično vzvod v višini 15, torej so financiranjem projektov z zasebnim kapitalom. To se mi zdi, da je v redu, ker se poslužujete preizkušenih inštitucij, vendar pa mislim, da ni dobra ideja, da si ti državni skladi neposredno izposojajo, kajti to pomeni tudi določena tveganja in probleme. Zdi se mi, da je lepota teh državnih skladov ravno ta, da se dolgoročna sredstva lahko vlagajo brez kakršne koli nestanovitnosti. Gospod Vamrak? Hvala lepa. Naš državni sklad temelji na prihodkih od izvoza plina in nafte. To je enkraten in neobnovljiv vir dohodka za našo vlado in naša pogodba s prebivalci je, da bomo pridobivali ta naravni vir v določenem časovnem obdobju. Korist od dohodka pa mora imeti več generacij, ne samo sedanja ali še kakšna prihodna generacija. In ravno zato je podpora naših prebivalcev utemeljena v tej medgeneracijski pogodbi, o medgeneracijski porabi, namesto da bi zmanjševali davke ali pa morda celo odpravljali davke za generacijo ali dve, bomo to bogatstvo raje porazdelili med več generacij. Sklad zdaj znaša približno trikrat norveški BDP, je torej kar precej uspešen. Teoretično bi lahko razmišljali o tem, da bi v sklad dodali še kapital z, z zasebnega kapitalskega trga. Ampak to mislim, da bi pomenilo odstopanje od končnega cilja našega sklada in sicer sklad želi upravljati z bogatstvom in zavarovati denar za prebivalce. Zato je sklad predvsem dolgoročni vlagatelj. Bernard Monod za NNF. Lepo zdrav vsem, hvala, da ste danes z nami. Moje vprašanje se uh, nanaša z, na državnega sekretarja. Zanima me, kakšna je poveza, povezava med strategijo in suverenostjo države. Odločitev eh, vlaganja, za vlaganje v odročeno državo ima lahko velike posledice. Globalno gledano imamo uh, Eh, bližnjevzhodne sklade in azijske sklade, ki so največji razen vaškega, norveškega sklada. Njihovo delo je lahko eh, dober primer, lahko pa je tudi eh, grožnja. Gre za uporabo naftnih dohodkov za to, da se vlaga tudi v druge vire energije, v primeru Norveške. Lahko pa je to tudi grožnja, takrat, ko prevelike tuje naložbe posegajo v neodvisnost države. Katar je v Franciji, naprimer, eh, prisoten eh, med tistimi največjimi eh, podjetji, ki kotirajo na naši borzi. Zanima me, kakšen je delež političnega odločanja o vaših naložbah. Zanima me tudi, kakšna je strategija za uh, naložbe in Eh, še posebej za naložbe v podjetja, če pride do uh, uh, nestrinjanja z upravo uh, podjetja ali posežete v to. Zanima me tudi, kaj uh, počnete, kar se tiče naprimer orožja, jedrske energije, uh, premoga. Ali vlagate v neetična uh, podjetja? naprimer, ki eh, plačujejo direktorje, ki so privedli do izgube ali pa zlorabljajo zakonodajo in tako naprej. Hvala. Uh, yeah, um... Hvala. Poskusil bom na kratko odgovoriti na vprašanje glede procesa odločanja. Mi ostro ločimo med odgovornostmi Ministrstva za finance in upravljavcem centralno banko. Imamo kar precej smernic za upravljavca sklada. Prvič imamo finančni cilj in sicer doseganja največjega finančnega donosa znotraj omejitev spremljivega tveganja. Naša centralna banka sprejema odločitve o naložbah, upoštevaje donos vsake obveznice in tudi na podlagi tega, ali velja neko podjetje kot dobro za vlaganje, torej centralna banka je odgovorna za to. Imamo pa tudi etične smernice v zvezi s tem, kaj v kaj sme centralna banka vlagati in no v kaj ne. Omenili ste orožje, recimo jedrsko orožje. Za naše končne lastnike oziroma norveške prebivalce velja, da nočemo kovati dobička iz jedrskega orožja in orožja za množično uničevanje. Zato so proizvajalci takega orožja izključeni iz nabora možnih naložb. Potem podjetja z neetičnim odnosom v nekem časovnem obdobju, tudi to je merilo za izključevanje naložb, torej v take podjetja taka podjetja sklad ne more vlagati. Dobro, nihče več. Naslednji na mojem seznamu za ELS e je gospod Stolojan. Izvolite. Hvala. Tri vprašanja imam. Prvega za norveškega predstavnika. Rekli ste, da centralna banka ki upravlja s tem državnim skladom, dobi mandat od Ministrstva za finance. In če dobi mandat od Ministrstva za finance, Ministrstvo za finance tudi poroča. To je za nas nekoliko nenavadno in je težko razumeti razmerje med centralno banko in Ministrstvom za finance. Centralna banka ne bi bila neodvisna, glede denarne politike in podobne poleg tega potrebujete tudi konkretno poznavanje naložb, kar morda ne velja za vsako centralno banko. Zato imate verjetno pri centralni banki poseben oddelek, ki združuje taka konkretna investicijska znanja. Potem gospod Guido, ker je veliko lažje izgovoriti vaše ime kot primek. Jaz prihajam iz Romunije. Mi imamo dolge zgodbe o tem, kako upravljati s podjetji v državni lasti. Poskusili smo s posebno agencijo, ki naj bi upravljala s podjetji v državni lasti. Dali smo mandat upravljavcem teh podjetij. Zdaj smo dobili novo idejo. Naša vlada je dobila idejo, da bi vzpostavili tak državni investicijski sklad, ki bi po eni strani upravljal z udeležbo države oziroma državnimi podjetji in ta sklad bi dobil tudi nalogo ulaganja. Moje vprašanje pa je, zakaj je bolje vzeti sredstva, ki niso povezana z nafto. To ni tako kot na norveškem, ko so bile visoke cene nafte in se se pač odločili da, za tak sklad. Tukaj gre za to, da vzamemo dividende vseh podjetij v državni lasti in te dividende vlagamo Z vedika korupcije in drugih pojavov, ki so precej pogosti v državah kot je Romunija, zakaj je to bolje, kot pa če bi pustili sredstva v državnem proračunu in potem sprejeli odločitev o javnih naložbah skozi postopek parlamentarnega odločanja? Vprašanje pa imam tudi za vas, gospa Griffith. veste, da lahko imate primankljaj na tekočem računu in da oblikujete tudi neko rezervo, ker tako pač deluje gospodarstvo. Moje vprašanje je, v kateri situaciji lahko uporabljate mednarodno rezervo, ki je na bilanci centralnih bank, v katerem primeru se to lahko uporabi za državne investicijske sklade. Hvala lepa. Long questions, please short answers. I will uh, try to um, uh, to make clear our. Bom poskusil razložiti odnose med uh, finančnim ministrstvom in centralno banko Norges Bank. Obstajata dva različna uh, tipa uh, odnosov. Poleg monetarne politike, ki jo damo tokrat na stranje, uh, centralna banka popolnoma neodvisna od finančnega ministrstva. V drugi vlogi kot eh, upravitelj sklada pa centralna banka upravlja s tem eh, skladom deloma zaradi zgodovinskih eh, razlogov. Ugotovili smo namreč, da je centralna banka najprimernejši naj, eh, upravitelj tovrstnega sklada? In v okviru tega odnosa je upravljanje skladom eh, ločeno, imamo posebno enoto centralno, centralne banke, eh, ki ima enega samega, eh, eno samo stranko in to je Ministrstvo za finance. ta odnos je predmet eh, mandata za investicije, ki ga dobi centralna banka in na to poroča Ministrstvo za finance. Hvala. Odgovoril bi eh, na vaše vprašanje z vidika postopka, če dovolite. če želite obravnavati razlike med eh, državnimi investicijskimi skladi in drugimi institucijami, ki upravljajo z različnimi naložbami in če želite vse skupaj eh, obravnavati z vidika proračunskega cikla, potem je treba povedati, da je proračunski cikel eh, odvisen od političnega cikla. Če želite biti neodvisni od političnega cikla, ker želite, da je nek dogovor zelo dolgoročen, in če želite sredstva upravljati oziroma uporabljati eh, dolgoročno, potem želite vzpostaviti institucijo, ki je neodvisna. To, da je institucija neodvisna, pomeni, da je treba uvesti zelo pregledne kriterije, eh, določiti, kdo je odgovoren in zagotoviti ustrezen nadzor oziroma spremljanje rezultatov. Na to lahko, tako kot to počne Norveška, eh, vse skupaj upravljamo eh, deloma strani ministrstva, ki določa načela, samo upravljanje, praktično upravljanje pa delegiramo, zato ker nočemo vplivati eh, na investicijske odločitve in nočemo, da pride do navskrižja interesov. je to dovolj, tukaj se bom ustavil. Čakamo še na eh, tretji odgovor oziroma tretje vprašanje, tako da izvolite gospa Griffith Jones. Bom poskušala biti eh, kratka. Razlikovati je treba med eh, kapitalskim računom in tekočim računom. Če imate velik presežek in je videti, kot da bo ta presežek stalen, tako kot je to veljalo za primer Kitajske, je smiselno, da del teh sredstev uložite. Če pa imate presežek, ki je presežek zaradi določenih eh, začasnih eh, pogojev eh, in v praksi seveda teže vse skupaj določiti, je smiselno, da del teh sredstev damo na stran kot rezervo. Tako za financiranje prihodnjega uvoza, vsaj treh mesecev uvoza, pa tudi za kapitalske tokove, če se ti uh, obrnejo. Upoštevati je treba tudi kratkoročni razvoj dogodkov pri kapitalskih tokovih. Zato ni vedno dobro, da so kapitalski tokovi uh, zelo visoki. In tudi vaši lastni državljani lahko uh, povzročijo beg kapitala pod določenimi pogoji. Pametno je, da veliko denarja v takšnem primeru uh, namenite rezervi. Če pa imate dolgoročne rezerve, eh, kot naprimer Nemčija ali pa Kitajska, ki sta dober primer, je smiselno, da eh, ta sredstva namenite državnemu investicijskemu skladu, jih uporabite kot instrumente, bodi si za naložbe v tujini, bodi si za naložbe doma. Tako da diversificirate gospodarstvo in poskrbite za manjša tveganja. Najlepša hvala. Paul Dang v imenu SND. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala našim gostom za prisotnost. Imam dva, dve vprašanje. Najprej za državnega sekretarja. Najprej nekaj konteksta. Evropski parlament si prizadeva za odgovorne naložbe. Imamo kriterije ESG v skladu z druženimi narodi in eh, te smo, naprimer, unesli v direktivo o pokojninskih skladih nekateri pokojninski skladi že prostovoljno upoštevajo uh, načela Združenih narodov. Sedaj pa so zato odgovorni tudi uh, v skladu z zakonodajo. Zanima me, če uh, norveški državni investicijski sklad upošteva kriterije ESG uh, iz Združenih narodov. V Evropskem parlamentu se pogovarjamo o še eni pomembni temi in to je izogibanje davkom. Prebral sem, uh, da je eh, državni investicijski sklad eh, izgubil veliko vrednosti tisti dan, ko so bili eh, objavljeni panamski dokumenti, zato ker je bilo veliko naložb ravno v tovrstnih podjetjih, ki so bila razkrita. Gre za politično, pa tudi etično vprašanje in zanima me, kako lahko izboljšamo situacijo na tem področju. Drugo vprašanje pa je vprašanje za gospod Griffith Jones zanima me makroekonomika, makroekonomija uh, eh, EFSI-ja. Dali ste, da bi lahko Nemčija in Nizozemska zmanjšali presežek uh, na tekočem računu, če bi uh, naložbe pokojninskih skladov usmerili v Evropsko unijo. A je to najboljša strategija? A ni laže, uh, da presežke uh, zmanjšamo na druge načine? Vidim, da, pri, uh, da kimate. Še nekaj več bi rad slišal o tem torej. Uh, thank you. Um, first of all, uh, Hvala. Najprej bi rad poudaril, da Norveška upošteva načela ESG Združenih eh, narodov. Več eh, skladov različnih tipov spremlja naš eh, sklad in eh, sledi našim eh, kriterijem za odgovornost. Kar se tiče pa izogibanja davkom in veseli me, da ste zastavili to vprašanje, pa bi dejal takole. Kot velik dolgoročni globalen vlagatelj je za nas, za, nas eh, za naš eh, dolgoročni donos pomembno, da se ne obnašamo zgolj odgovorno do uh, okolja in do um, socialne politike, ampak da smo odgovorni tudi z vidika davkov. Menimo, da morajo podjetja plačevati davke, ki jih eh, morajo glede na nacionalno zakonodajo in uh, druge zakonodaje akte plačevati. Ja, um, so, uh, think... ja, mislim, da je to dobro vprašanje. S profesorjem Stiglizem pripravljava knjigo, v kateri želiva prikazati, da je uh, eden od načinov zmanjšanja presežka tekočih računov držav, eh, kakršna sta eh, Nemčija in Nizozemska, eh, da ima to vpliv ne zgolj na preostale države članice v Evropski uniji, ampak na celotni svet. Presežek Nemčije je višji kot kitajski presežek. Treba je povečati obseg naložb v Nemčiji. Nemčija je ekonomsko gledano zelo uh, Eh, uspešna je gonilo Evrope, ampak neto investicije so zelo nizke. Več je treba vlagati v infrastrukturo, v eh, digitalno družbo. Eh, tudi plače bi lahko povečali hitreje, kar bi pomenilo, da bi lahko na to ti Nemci z višjimi plačami pogosteje letovali v Grčiji, v Italiji in tako naprej. Tam bi preživljali lepe počitnice, to bi pa bilo dobro tudi za grško in eh, italijansko gospodarstvo, tako da bi s tem pridobili vsi, to bi bil eh, tako imenovani win-win. Kljub temu pa bi še vedno imeli precej preseška, ki bi eh, tam ostal. Zanimivo je razmišljati tudi o naložbah v podjetja. Seveda je Nemčija veliko sredstev eh, namenila strukturnim skladom in tako naprej, ampak če bi vlagali v prioritetne sektore v drugih državah eh, članicah Evropske unije, bi prav tako lahko zagnali eh, evropsko gospodarstvo. Najlepša hvala. Še enega govornika imam na seznamu, časa ni več. Iz motorja Evrope, gospod Weissenceker. Imam dve vprašanje po tem uh, zelo zanimivem uh, dogodku. Prvo vprašanje se nanaša na potencijalno vlogo državnega investicijskega sklada. Uh, ali lahko vladno izposojanje sredstev spremenimo v uh, vladne naložbe? Uh, Norveška ima uh, državni investicijski sklad, ki eh, je dva in polkrat večji kot eh, državni BDP, ima pa tudi 30 odstotkov eh, dolgov. Lahko bi izbrali torej manjši sklad, ampak odločili ste se za več dolgov in malce večji sklad. Zanima me, kaj bi lahko naredile države kjer so stroški izposojanja zelo nizki, a bi lahko tudi te države naredile nekaj podobnega. Lahko bi rekli, naprimer, gledajte, apetita za varna lasniška sredstva je veliko, za vladne obveznice, naprimer, tiste, eh, ki jih izdajajo države z visoko bonitetno oceno. Eh, in ta denar bi lahko na to vzeli v roke in ga investirali podobno, kot eh, to počne Norveška oziroma Norveški sklad. To je moje prvo vprašanje. Moje drugo vprašanje pa je naslednje. Ali bi lahko državljanom, ki se soočajo s težavami pri uh, iskanju naložb v zasebnem sektorju, uh, ali bi jim lahko omogočili, da vlagajo s pomočjo uh, državnega investicijskega sklada, ki mu zaupajo na nek način. Uh, bi jim torej ta sklad pomagal? Hvala. Uh, to vprašanje je namenjeno uh, norveškemu predstavniku, pa tudi ostalim, če želite odgovoriti. Najlepša hvala. Smiselno je, vsaj za večino držav, da imajo določeno stopnjo dolgov zaradi finančnih in tehničnih razlogov, eh, zato da naprimer eh, zagotavljamo eh, nek dobro delujoč trg državnih ob, obveznic. Če nimate obveznic, ne morete imeti posojil in nimate pravega trga za obveznice v lastni valuti. Kar pa se tiče uh, omogočanja uh, drugim državam in vlagateljem, da uh, vlagajo skupaj uh, z državnim investicijskim skladom. Uh, za nas uh, to ni realna možnost, to pa bi lahko naredili drugi uh, skladi. Hvala. Še kdo? Ne gospa Griffith Jones. Ta drugi komentar je zelo zanimiv, da bi torej, spodbudili državljane, da vlagajo uh, skupaj z državnimi investicijskimi skladi. No, do neke mere lahko uh, državljani kupujejo obveznice uh, eh, AIB in drugih akterjev. Uh, donos je. Uh, srednje velik, ni ravno visok, ampak eh, dohodki tam so. Eh, tudi Japonci so naprimer uvedli posebne mehanizme, eh, posebne hranilne račune in tako naprej. To se mi zdi zanimiva ideja. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem trem panelistom, ki so se nam pridružili za pol drugo uro. Nažalost, nimamo časa za sklepne misli, ker se je naš eh, čas iztekel. Hvala pa, da ste bili z nami. Razprava je bila zelo zanimiva in brez doma jo bomo v prihodnosti še nadaljevali. Sedaj pa za glasovanje besedo predajam našemu predsedniku Robertu. Hvala, Markus. Najprej imam nekaj sporočil. Prvo sporočilo je zelo uh, žalostno. Včeraj popovdan sem slišal, da je umrl Karo Peren, politični svetovalec v skupini eh, Alde, eh, v imenu odbora eh, bi rad izrazil lepe misli vsem kolegom in prijateljem iz skupine Alde. Kora izvoli. No, to je nekaj, o čemer ne želimo nikoli govoriti. Rada bi citirala Gija Ferhofstata, našega predsednika skupine. Dejal je, da bo eh, na Karo vedno gledal kot na profesionalko, ki je bila posvečena svojemu delu, ki je dobro poznala eh, to področje in je vedno pazila na podrobnosti. Bila je diskretna in eh, odločna, bila je zelo topla eh, oseba kolegi in kolegice so jo eh, spoštovali, ne glede na eh, politično usmerjenost in eh, bila je resnično odlična kolegica. Vsi bi se radi poklonili in izrazili našo podporo njenim prijateljem in družini ter seveda tudi njenim kolegom in kolegicam, ki so z njo sodelovali. Sedaj pa trenutek tišine. now summary on recommendations and decisions taken at the Povzetek priporočil in odločitev koordinatorjev uh, se je 11. aprila. Koordinatorji so se odločili, da bomo pripravili poročila na lasno pobudo uh, o odnosih med EU in tretjimi državami, o finančnih storitvah, uh, pravilih in nadzoru in o trajnostnih uh, financah. Uh, boj proti pranju denarja, kazensko pravo, skupina eh, zelenih, mnenje 53 plus eh, eh, nalogi o zamrznitvi in zaplembi ELS. Predlagamo razdelitev IFRS, IFRS 9 in prehodnega obdobja, hiter postopek koordinatorji pa bodo poskušali razmisliti o nadaljnih ukrepih za to pospešeno sprejetje eh, odločitev, tudi kar se tiče hierarhije eh, podrejenosti določenih instrumentov. O eh, teh odločitev bomo razmišljali pozneje. Revizija ESAS eh, z Žakom Dera Rozjerom, eh, bi se naj o tem pogovarjali. Večina koordinatorjev je podprla začetek postopka o eh, nasprotovanju, eh, tretji, o delegiranem aktu tretje direktive oziroma tretje uredbe o pranju denarja. Sam bom poročevalec za to temo na to javne predstavitve. Odločili smo se, da bomo razširili eh, eh oziroma podaljšali eh, javno predstavitev CR, CRD, BRD in SRMR. To smo že naredili na to medinstitucionalna pogajanja. Imeli smo prvi trialog o listinjenju 12. aprila, eh, dosije CRR. Odločili smo se, da spremenimo obeseditev trenutnega CRR-a, kar se tiče mandata EBE eh, o razvoju tehničnih standardov v členu 270E eh, v skladu s predlogom komisije, kar se tiče morebitne spremembe CRR, ko se eh, bonitetna obravnava listinjena spremeni. Z drugimi besedami, pričakujemo zakonodajni predlog komisije, ne pa delegiranega akta. Na to imamo eh, člen 519, eh, a komisija naj bi imela eh, tri leta po začetku veljave tega akta, da pripravi zakonodajni predlog. Uredba STS so zakonodajalca sta potrdila tehnično delo, prosila sta komisijo, da pripravi tehnične predloge in predlaga bolj praktične ukrepe o razkrivanju eh, podatkov, na to še eh, dogovor eh, na tehnični osnovi o členu 28, na to razprava o mikro in makro bonitetnem nadzoru in njihovih okvirih, razprava o tveganju, pojasnili bi naj nekatere vidike makrobonitetnega eh, nadzora. Gre za eh, uporabo besedila Evropskega parlamenta in naših predlaganih orodij. Vzpostavili bi naj eh, skupni odbor za listinjenje eh, ESE, da bi omogočili eh, lažje delo, na to še člen 17 o sankcijah. Dosegli, dogovora še nismo dosegli, so zakonodajalca pa sta se pogovorila tudi o dokumentu komisije o zahtevah za preglednost, kar je bil sprejeljiv način, da zagotovimo izvajanje načela repozitorijev za listinjenje. potrebna je jasna definicija uh, transakcij, uh, preprečiti moramo vrzeli, omogočiti pa moramo uh, preglednost. Uh, prek drugih načinov. Se pravičujem za dolgo poročilo, ki ga tolmači nismo dobili, ampak to je pomembno za preglednost v trialogih, pravi predsednik. Dosegli smo veliko napredka pri teh pomembnih dosejih. Sedaj pa glasovanje. Prosim, pripravite glasovalne kartice, eh, da bomo vse skupaj najprej preverili. Najprej preverjamo. Glasujte, prosim. Okay, vote is closed. Konec glasovanja. Vote, as you know, uh... Dobro, Zdaj pa bomo glasovali v poročilu Kore van Juvenhoisen o finteku. Kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto kompromis F za proti vzdržani, sprejeto kompromis G za proti vzdržani, sprejeto ena osem pet, kdo je za proti vzdržani, sprejeto da večina eh, je bila za. 1, 8 oziroma 6, 8 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis H za, proti vzdržani sprejeto, kompromis I za, proti vzdržani sprejeto, 182 eh, za, proti vzdržani sprejeto, 186 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 190 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis J za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto, 202 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis M za, proti, vzdržen, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 196 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 224 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 251 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto, 159 za, proti, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis R za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 261. Samo drugi del za proti vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo raje preverili. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 265 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis S za, proti vzdržani sprejeto, kompromis T za, proti vzdržani sprejeto, kompromis U za, proti vzdržani sprejeto, kompromis V za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del. Amandmaja 291 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis dvojni V za proti vzdržani sprejeto, kompromis X za proti vzdržani sprejeto, amandma 296 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis Y za proti vzdržani sprejeto, 303 za proti vzdržani zavrnjeno kompromis z, za, proti, vzdržani, sprejet. To predlog spremembe 313 za, proti, vzdržani, sprejeto. 316 za, proti. Bomo preverili. Glasujte, prosim. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Imko 5 za proti, vzdržani, sprejeto in ko 13 za, proti, vzdržani, sprejeto in ko 15 za, proti, vzdržani, sprejeto in ko 24 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, predlog 15 za proti vzdržani zavrnjeno. 53 eh, za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. 93 eh, za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa še celotno besedilo z vsemi izglasovanimi spremembami. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. 45 za, 6 proti, 1 vzdržan glas. Čestitke poročevalki. Um, I need the last page to the next, next meeting. We are close, no? Next, just I don't go here. Okay. So, Naša naslednja seja pa bo potekala v sredo 3. maja od 9. do 12.30 in od 3. do pol 7. popovdne. Konec sestanka. Hvala.